Nadaljevali bomo z delom, eh, zahvaljujem se tega dela in prav gotovo bom tudi sama tesno spremljala, podrobno spremljala to, kar se bo dogajalo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Štajler. Dali ste nekaj predlogov. Te predloge smo zabeležili v predsedstvo in konferenca predsednikov lahko o teh predlogih govori in vam tudi da svoj odgovor. S tem je te razprave konec, glasovali bomo jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu, kolegice in kolegi, se nanaša na izjavo komisije o posledicah odkritja dioksina v živalski krmi za Evropsko unijo. Najprej bo gospod komisar Dali dal svojo izjavo. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Kot verjetno zelo dobro veste, se je novo leto začelo z resnim incidentom okuženosti z dioksinom v živalski krmi v Nemčiji. Evropska komisija tesno nadzira v, to situacijo v sodelovanju z nemškimi oblastmi. Premišljujemo že o ukrepih za to, da bi zagotovili, da bo nadzor varnosti hrane postal še toliko bolj učinkovit. Naj začnem z incidentom. Zato smo izvedeli, ko je proizvajalec obvestil nemške oblasti 2. decembra 2010 po analizah iz laboratorijah, da vzorec ki so ga analizirali, ni v skladu z evropsko zakonodajo. V sredini decembra lanskega leta je proizvajalec bio dizla proizvedel proizvode, ki se uporabljajo za tehnično uporabo. Ta, to podjetje je registrirano tudi kot proizvajalec živalske krme. Očitno je prišlo do okužbe z tehničnimi maščobami v proizvodni krme. Zaradi tega so v vzorcih našli dioksin. Ostali vzorci, ki so jih vzeli po tem incidentu, pa niso bili okuženi. Kljub temu pa so zaradi predvidnostnih razlogov obravnavali vse vzorce kot potencijalno okužene. Zato so vzorce vzeli proizvajalcem in nobenih vzorcev ni bilo zunaj Nemčije. Imamo nekaj ton krme, ki vsebojo 2 do 10 odstotkov strupenega dioksida toksine. Zaradi tega so zaprli proizvodno na vseh farmah, prekinili so tudi trgovino. Zaradi tega so tudi ustavili proizvodno perutnine, zajcev in tako dalje. Nekateri potencialno okuženi proizvodi so prišli v Francijo in v druge države. Nobena od teh živil ne bo prišla na trg, dokler ne bodo deblokirali farme. To pa bodo storili šele potem, ko bodo znanstveno ugotovili, da farme niso okužene nad dovoljenimi mejami, ki dovoljuje evropska zakonodaja. 2800 farem je bilo blokiranih, od teh jih je še vedno zaprtih 938. Od incidenta ni prišlo do trgovanja z okuženimi proizvodi. Analize, kasnejše analize pa so pokazale, da so vzorci v skladu z evropsko zakonodajo. To kaže na to, kako zelo učinkovit je sistem za sledenje okuženih proizvodov v Evropski uniji. pozitivna plat tega incidenta je, da vrednosti nad dovoljeno mejo niso bile, niso bile zelo visoke. To pomeni, da kratkoročno ne bo prišlo do eh, problemov za zdravje pri uživanju teh proizvodov. Komisija je takoj stopila v stik z nemškimi oblastmi in takoj obvestila druge države članice preko sistema za hitro opozarjanje in obveščanje. Stopili smo v stik tudi z oblastmi v tretjih državah, s tem, da smo si ustvarili jasno sliko o incidentu tudi za naše trgovinske partnerje. Evropska komisija bo preučila možnosti za še strožji nadzor nad vsebnostjo dioksina pri proizvajalcih maščob. 6. januarja smo imeli izmenjavo mnen o tem, kako bi lahko preprečili podobne incidente v prihodnosti. Tudi danes sem stopil v stik z nemškim ministrom zaradi zaskrbljajočih novic prejšnji konec tedna, da vzorci niso bili vzeti v vseh farmah, ki so potencialno okužene. To pomeni, da bodo zaprli še nekaj sto farm. In s tem so bile kršene določbe v zvezi z varnostjo hrane. Nemčija se zelo trudi za to, da bi takoj ukrepali za rešitev te situacije. Obvestili so me, da bodo razvili še dodatne kapacitete za testiranje, zato da bodo testiranje izvedli čim prej. Kljub temu je pomembno, da za večjo varnost živalske krme na evropski ravni razvijamo še nadaljne ukrepe. Zato bomo tja poslali inšpektorje, zato, da bodo pomagali nemškim oblastem in da bodo obveščali o tem, kako bo potekala dekontaminacija in kako bi najbolje lahko ukrepali v prihodnosti. Nemške oblasti se strinjajo s tem obiskom. Sam vem, da lahko popolnoma računamo na sodelovanje naših nemških kolegov. In še dodatne informacije za vas. O tem se bo razpravljalo tudi 24. januarja na srečanju ministra za kmetijstvo v Bruslju. Tam bodo sprejeli ukrepe in tudi zakonodajne sklepe. Zato ker želimo okrepiti nacionalne sisteme za nadzor, zato da bomo čim bolje zagotavljali upoštevanje naših ukrepov za zagotavljanje varnosti živili in krme. Zato moramo nadzirati proizvodnjo maščob in tolšče in jo ločiti od proizvodne maščob za industrijsko uporabo. Zato moramo upravljati nadzor v različnih fazah proizvodnje. Ti ukrepi bodo sprejeti in bodo dobili podporo za to, da bomo lahko še izboljšali naš sistem za zagotavljanje varnosti živil in krme. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na govore v imenu poližnih skupin gospod Des ima besedo. Sa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, najlepša hvala, gospod komisar, za eh, prikaz eh, tega škandala v Nemčiji. Jaz moram reči, da sem zelo jezen, da se moramo vedno ukvarjati s takšnimi škandali, ki pa prihajajo zaradi eh, nenatančnosti, pa tudi zaradi kriminalnih dejanj. Jaz moram reči, da v Evropi bi, bi morali imeti najbolj stroge eh, predpise, imamo najnižje eh, vrednosti za nevarne snovi, kljub temu pa nismo eh, v stanju, da se izognemo takšnim nevarnostim. Tu eh, zato so pristojne države članice in takrat, kadar tožilstvo ugotovi, da je prišlo do kriminalnega dejanja, potem bi morali biti eh, kazni dosti više. Takšni ljudje ne bi smeli uh, se rešiti zadeve z denarnimi kazni. Potrebno je, da se jih zapre, tako da takih zadev ne bodo delali več. Jaz sem zelo vesel, gospod komisar, da ste nemškim oblastem potrdili in eh, to sem ugotovil tudi v Nemčiji, da je potrebno uh, sprejeti ukrepe in da je Nemčija to naredila. Nemčija uh, je ugotovila, da če delajo veliki teater okoli tega, da ne bodo rešili zadeve. Treba se je držati strogih predpisov, treba jih je dopolniti tam, kjer je to potrebno. Vi ste spregovorili o o eni zadevi, kjer vas popolnoma podpiram. Tudi jaz sem zato in govorim tudi v imenu svoje politične skupine, da pri proizvodni živil in drugih proizvodov bi morali jasno ločiti zadeve, tako da ne bi prišlo do takih eh, eh, zmešnjav. Gospod komisar, jaz vas na vsak način podpiram, če gre za to, da je potrebno še izboljšati naše predpise, da bomo še bolj lahko preprečili takšne škandale. Da, najlepša hvala. Sedaj pa bomo slišali eh, predstavnico socialistov, gospod Rodost. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Jaz moram reči, da sem mal presenečen tem, kar ste povedali, kaj ti v tisku pri nas piše drugače. Jaz sem zelo jezna, da vedno pride do škandalo na področju varnosti živil. Tega ne smemo dovoliti. Jaz se zavedam, da uredbe in zakoni sami ne morejo preprečiti tega, da bi prišalo do krivosti kriminalnih dejanj. Moramo pa se zauzeti za to, da bi to onemogočili. Komisija mora pozvati države članice, da dvignejo kazni na tem področju. Eh, neodgovorno eh, delo z živili in živalskimi krmo, to ne sme biti kaznovano z normalnimi kaznimi. Eh, pogosto se dogaja, da so denarne kazni v primerjavi z dobičkom tako nizke, da to sploh ni problem plačati. Pod aktualni primer v Nemčiji jasno kaže, da eh, ima načelo samokontrole velike pomankljivosti. Hotela bi opozoriti na to, da je potrebno, da se eh, konsekventno upošteva načelo povzročitelja v celotni eh, verigi. Kaj ti v krmi, v stajah se začne problem? Eh, ne sme se zgoditi, ne smemo dovoliti, da bi nedolžni plačali za kriminalna dejanja drugih. Do sedaj še ni pojasnjeno, kdo bo plačal izgube kmetovalcev eh, zaradi tega eh, škandala z dioksinom. Eh, tisti, ki so to povzročili, zagotovo ne, ker so vsi eh, insolventni in denarja tam ni. Eh, potrebno je razmisliti o evropskem skladu, kamer bi uplačevali vsi proizvajalci živalske krme problemi pri eh, varnosti živil vedno znova kažejo, da moramo celotno verigo, tako proizvodno živil kot eh, tudi eh, živalske krme, oblikovati tako, da bomo zagotovili možnost sledenja in to bi moralo biti na osnovi zakonov Evropske unije. Ja, Najlepša hvala. Gospa Lepa. Eh, merci. Gospa predsednica, najlepša hvala, gospod komisar, za vašo izjavo. Štiri takšne incidente smo v Evropi poznali v zadnjih desetih letih. Če smo lahko veseli, da je naš sistem opozarjanja deloval, pa je eh, takšno dogajanje nesprejemljivo. In eh, evropski potrošnik ne more trpeti zaradi sistema, ki samo zmanjšuje stroške in ki Eh, spodbuja k takim dejanjem, glede na to, da so sankcije tako eh, nizke. In zato potrebujemo, gospod eh, komisar, zaupanje svojih sodržavljanov. Kaj ste predvideli? Kakšne ukrepe ste predvideli? Pred nekaj trenutki ste govorili o tem, da bi prisilili proizvajalce k ločevanju med maščobami, ki so za eh, uporabo eh, za človeško prehrano oziroma za živalsko. Vendar pa tu potrebujemo več gotovosti, treba je narediti več. Posem eh, nenormalno je, da je lahko to tako organizirano. Kaj lahko naredimo, da bi jamčili, da takšna dejanja ne bodo ostala nekaznovana, kajti odgovornost ostaja najboljši varoh varnosti. In potem zadnje vprašanje, kaj nameravate narediti, da bi izboljšali nadzor, ki ga izvajajo posamezne države. To se je zgodilo pred tremi tedni, vendar pa so potekli tudi eh, trije tedni pred samim, do, eh, med, med samim dogodkom in eh, pa. Eh, opozorilom. Ali menite, gospod komisar, da lahko situacijo v tej zvezi izboljšamo? Hvala lepa, gospa Lepaž. Gospod Hojsling, za dve minuti, prosim. Gospa predsedujoča, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Treba je ugotoviti, da seveda eh, potrošniki nimajo več zaupanja, da sprašujejo, zakaj delajo nacionalni organi, kaj dela Evropska unija, da bi eh, preprečila takšna kriminalna dejanja. E, to ni bil samo en primer, ni bil samo slučaj. Jaz mislim, da zatem e, je celoten sistem, namreč da določena podjetja uporabljajo e, sredstva, ki ne sodijo v krmo in s tem zaslužijo veliko denarja. Jaz mislim, da je to zadeva, kjer moramo začeti s svojimi uh, ukrepi. Torej, potrebno je več nadzora. V Nemčiji obstaja cela vrsta podjetij, ki delajo z maščobo. Zakaj uh, se zanašamo tu na samo kontrole, zakaj uh, samo tu in tam kontroliramo? To se pravi, mi potrebujemo nadzor ki bi temeljil na tveganju in to v vsej Evropi. In to je zdaj vprašanje vam, gospod komisar. Kaj je ta dela? A je to samo v Nemčiji e, primer ali obstajajo tudi v Evropi drugi primeri, ki pa še jih nismo odkrili? E, potrebno bi bilo pripraviti pozitivno listo, kaj vse sodi v krmo. In to bi potrebujemo tudi seznam vseh podjetij, ki se s tem ukvarjajo. In jaz mislim, da je treba vedno znova povdarjati. Mi mi potrebujemo temeljne kamne v različnih področjih politike. E, tu uh, krma more priti iz polja, ne pa iz industrijskih obratov. In kmetje morajo vedeti, s čim lahko hranijo svoje živali in morajo vedeti, odkje prihaja ta krma. In to moramo zagotoviti. Tu moramo nekaj narediti v uh, kmetijski reformi. Kaj ti konec koncev celotno kmetijstvo je oškodovano, če nekateri kriminali nacionalni eh, proizvajalci izkoriščajo možnosti, ki jim dajo predpisi. Hvala lepa, gospod Nikolson. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rad dejal, da sočustvujem s situacijo, v kateri so se znašli nemški kmetije. Pred dvemi leti smo na Irskem doživeli nekaj podobnega. Kmetje najbolj trpijo zaradi tega, še posebej tisti, ki niso bili udeleženi v takšnih dejavnostih. In gre za kaznivo dejanje in zanima me, zakaj to podjetja počnejo želijo zaslušiti, zaslužiti še dodaten zaslužek, zato jih je treba kazensko preganjati. Ne gre za tiste, ki živila proizvati. Niso odgovorni, gre za proizvajalce, ki dobavljajo tiste, ki proizvajajo živila. Zato moramo to prepričati, zaščititi moramo naše potrošnike. Ne razumem namreč, zakaj bi zaupanje potrošnikov bilo zmanjšeno. Kaj ti slišali smo, da se je nekaj podobnega že zgodilo in da moramo prepričati, da se nič takega več ne zgodi. Zato ne potrebujemo nove zakonodaje, ampak moramo izvajati tisto, kar že imamo. Najlepša hvala, gospa Bils, dve minuti in pol. V imenu skupine e. Google. To so tri pomembne zadeve. Od leta 1999 smo imeli v Nemčiji pet škandalov zaradi dioksina. Um, veliki koncerni. Nim je to popolnoma vseeno, sploh ne upoštevajo direktiv Evropske unije. Oni hočejo z, eh, zaslužiti čim več denarja. Konkurenca na področju proizvodnje živil je zelo trda. Eh, krma more biti čim bolj poceni zaradi tega. Državnih kontrol eh, skoraj ni na teh področjih. Država zaupa samo kontroli proizvajalcev in si je s tem eh, prihranila kvalificirano osebje. Zdaj eh, smo prišli do eh, maščob, ki so bile eh, okužene z dioksinom. Eh, Ta škandal bi lahko preprečili, če bi maščobe preverili, ali obstaja v njih dioksin, preden so ga zmešali z krmo. E, potem bi stvari pravočasno odkrili. Zdaj pa seveda potrošniki eh, imajo problem zaradi tega. 80 odstotkov dioksina, ki ga mi eh, zaužijemo, pride na, eh, do preko jajc in mesa. Foodwatch zahteva, da bi morali biti e, proizvajalci krme obvezni, da testirajo, e, maščobe na vsebnost eh, dioksina, preden to eh, dodajo krmi. Ne sme eh, biti primešano nič, kar bi preseglo zgornjo mejo. Samo na ta način bi bilo možno se izogniti eh, dodajanju škodljivih snovi eh, v krmo. Eh, Eh, potrebno je eh, zahtevati od proizvajalcev, da prijavijo vsako preseganje gornje meje. Eh, poleg tega moramo vzpostaviti sledljivost. Vsi ti škandali v Nemčiji so pokazali, da državne rutinske kontrole so nujno potrebne. Kako boste to udejanili, gospod komisar? Okiruš Paška. Najlepša hvala. Gospod Paška iz skupine EFD. Pravzaprav ga ne vidim v dvorani, zato gremo na naslednjega govornika. Besedo ima gospod Lize. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, e, gospod komisar, kolegice in kolegi. E, potrošniki in kmetovalci, njih moramo zavarovati, bolje zavarovati pred uh, kriminalci. In sicer moramo le tem uh, uh, onemogočiti njihovo delovanje v celotni Evropi. Kolegica je govorila o Nemčiji, torej to je treba razširiti na celotno Evropo. Najprej bi moral tu uh, nastopiti tožilec. Jaz mislim, da nemški tožilci uh, In tu so vključene tudi organizacije iz drugih držav. Bi moral se posvetovati torej z drugimi eh, javnimi tožilci. Upam, da bodo v Nemčiji bolj hitro delali, kot so delali na Irskem, kjer je šele zdaj prišlo do obsodbe. Jaz vas prosim, da bi ta škandal, na vsak način je to škandal, pravilno ocenili. Eh, Eh, eh, vrednosti so bile štirikrat povečane. To je na vsak način zelo nevarno in to je ena prednost, ki je ne bi nikako smeli prekoračiti. Vendar, Uh, govor je bil tudi o tem, da je potrebno te vrednosti eh, za več preseči, predem si je se dejansko nekaj ukrepa. Torej, to bi na vsak način morali spremeniti, kar zadeva mejne vrednosti v Evropski uniji. Od 1990. leta se je z ukrepi eh, Evropske unije izboljšalo celoten položaj in eh, vsebnost teh nevarnih stovi se je zmanjšala v proizvodi. Eh, torej, tu gre za ukrepe, ki jih je treba udejaniti v celotni Evropi. Potrebujemo ločevanje maščob, potrebujemo nadzor vsebnosti dioksina in potrebujemo tudi boljše zavarovanje kmetovalcev, ki ne morejo nič za to, če so jim drugi zmešali te nevarne snovi v živalsko krmo. Najlepša hvala. Ejena. Hvala lepa, gospod Lize. Gospod Kapulaš Santoš, eno minuto. Najlepša hvala. Mislim, da ni odveč, da ponovimo to, da imamo v Evropi višje standarde kot tudi kjerkoli druge, ko gre za varnost naših živil. Tega ne smemo pozabiti. To zahtevajo od nas naši potrošniki in pa tudi vlagatelji, ki vlagajo v varno živilsko verigo. Če bi prišlo do takšne okužbe, kot je prišlo v Nemčiji, drugod po svetu, verjetno zato sploh ne bi izvedeli, vendar pa je do tega prišlo v Evropski uniji in kar se je zgodilo v Nemčiji nedopustno. To moramo jasno razjasniti in preiskati. Istočasno pa je treba poiskati tudi za, odgovorne za ta incident. Zdi se, da do sedaj vir te okužbe še ni razjasnen. To je zelo čudno, kajti nismo še pojasnili, kakšna je odgovornost nemških oblasti zaradi napak pri nadzoru. Zgleda, da je prišlo do napak pri komunikaciji v podjetji in to je treba seveda objektivno preiskati. To mora storiti komisija. Najlepša hvala, gospa Reimers, na minuto in pol v imenu skupinjala. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi pri sedanjem incidentu je to več kot samo škandal. Že dolgo se pritožujemo, da je v, eh, da je, je, je v kmetijstvu zelo pomembna konkurenca, da se tu bije velik boj. Konkurenca je prevelika. Tu seveda nekateri čim večkrat eh, se poslužijo kriminalnih dejanj, da lahko kaj še sploh zaslužijo. Zato je potrebno sprejeti nove zakone. Moremo, imi, eh, lahko imamo še več kontrol, mi lahko imamo še bolj ostre kazni, ampak nič ne bo preprečilo eh, kriminalne energije v tem težkem boju za obstoj. Mi moramo na, eh, tem moremo se zoprstaviti drugače, mi moramo eh, spremeniti položaj. Kot kmetovalka se ne morem temu upreti, nimam nobene možnosti, da se temu oprem jaz sem uh, se tresla od strahu, kdo bo zdaj plačal celotno, uh, ta celoten škandal. Sedaj sprašujem komisijo, kaj boste vi in vaši kolegi naredili, da bodo živila zopet imela večjo vrednost. Jaz sicer pozdravljam to, da se nekaj naredi, vendar mislim, da na ta način glavnega problema ne boste rešili. Hvala lepa, gospod Stajsen, minuto. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Ta škandal res povzroča deja vu, kaj ti to se je zgodilo v Belgiji pred leti. Več takih incidentov v zadnjih desetih letih je pokazalo na to, da pro, v proizvodni maščob obstaja zelo veliko obskurnih likov, ki želijo prevarati potrošnike, ljudi in pa tudi kmetje. To je nedopustno. Zato je nujno, da uvedemo test v našo proizvodno. Vendar pa to, zato potrebujemo več nadzora, več inšpekcij. Veliko preveč smo prepustili sami industriji. Mi moramo dodati še dodatne inš, eh, inšpekcije, ki jih morajo izvajati države članice. Zato mislim tudi, da bi mm, veterinarski uradi morali izvesti več inšpekcij in več inšpekcij za inšpektorje. V zadnjih mesecih je bilo premalo takšnih inšpekcij. Lahko, prosim, zagotovite, gospod komisar, da bo več takšnih inšpekcij. Najlepša hvala, gospod Stajs. Gospod Paška ki je imel besedo prej in je sedaj prišel v dvorano, zato mu damo besedo za dve minuti. Najlepša hvala. Evropska unija je sprejela celo vrsto uredb in predpisov in zato Pravzaprav izgleda, da se Evropska unija zavzema za kakovost proizvodov. Uradniki in številne inštitucije e, obstajajo, ki naj bi zagotovile to kakovost. Zdaj pa smo videli v praksi, kako to funkcionira. Evropa se oskrbuje z kontaminirami živili, zdaj pa enostavno ne vemo, kaj naj naredimo položaj eh, bi bilo potrebno še bolje opisati, namreč povedati, za kakšen koktel pri tej zadevi gre. Dioksini so eni od najnevarnejših snovi, eh, ki so zelo nevarni za naš razvoj, za eh, umrljivost in eh, tako dalje. E, ne razgrajujejo se, hitro ostajajo v organizmi in dioksin e, v velikosti riževega zrna lahko e, zastrupi veliko število ljudi. Tu smo slišali, da so od marca eh, pri, eh, izvedli celo vrsto eh, dioksina, ki so ga v dodali živalski krm in da so to pos, eh, poslali tudi na Dansko in druge države. Sprašujem vas, gospod komisar, kako je možno, da takšna podjetje, ki distribuira kr, živalsko krmo v vse mogoče države, ni pravilno registriran? Eh, torej, kako je sploh mogoče, da v Nemčiji takšno podjetje deluje brez kakršne koli kontrole? Kako zgleda z veterinarskimi eh,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 To je škandal. Ampak beseda je prešipka. Ne gre samo za škandal, ampak gre za veliko nevarnost eh, milijonov ljudi. To je nevarnost za njihovo zdravje, za njihovo dobrobit in upam, da bodo odgovorni kaznovani. Vendar pa je to primer, zaradi katerega se moramo zamisliti tudi nad modelom kmetijstva v Evropski uniji. Kmetijstvo je postalo industrija, proizvaja se meso. Imamo ogromne farme, imamo ogromno industrijo živalske krme in živali se hrani z krmo, ki vsebuje dioksine ali gensko spremenjene organizme. In ta model ni dober, saj ne jamči zadostne varnosti v prehrani. In zato bi morali se obrniti na način eh, kmetovanja, kot ga imamo na polskem, kjer kmetije same proizvajajo živilsko krmo. Hvala lepa, gospa Liotar, ena minuta. Najlepša hvala. Eh, gospod komisar, marca leta 2010 je eh, podjetje, ki je bilo za to odgovorno, vedelo, da imajo njihovo proizvodi visoke ravni dioksina, nevarno visoke ravni dioksina, kako je mogoče, da ni bila izvedena ustrezna inšpekcija? Ali sploh obstajajo zadostne kontrole, ki bi zagotovile, da bi se preprečile tak, eh, takšne stvari? Predvsej eh, škandalov s hrano smo že imeli, ne samo eh, z dioksinom, potem klonirani proizvodi, eh, lani so se znašle določeni proizvodi v naših, druži, eh, v naših trgovinah, na katerimi ni bila izvedena ustrezna nadzora. Eh, rezultati kontrol, rezultati inšpekcijskih pregledov bi morali biti objavljeni, morali bi biti javno dostopni, saj gre za varnost naših državljanov. Zato bi želeli pozvati komisijo, da zagotovi, da podpre tiste kmete, ki niso vedeli, da eh, svoje živali hranijo za zastropljeno hrano. Gospod Enjo, en minuta. Hvala lepa, predsednica. Najprej naj povem, sem proizvajalec jajc v Združenem eh, kraljestvu, ampak kontaminacija z dioksinom stalno kaže, da potrebujemo eh, močnejše standardne. Po drugi strani pa so zahteve manj zahtev, manj zahtevne, manj stroge na področju proizvodnje semen. Vendar pa tega pro, eh, problema ne bomo rešili z dodatno zakonodajo. Nemci so identificirali problem, so nam povedali o tem problemu in ustrezno ukrepajo. V Združenem kraljestvu imamo posebno schemo eh, zagotavljanja varnosti, ki velja tudi za eh, pro, eh, proiz, proizvodno. Eh, krme za uh, nesnice na kmetiji in na ta način se izognemo takšnim načinom, načinom za stropitev in skrajšamo verigo od uh, dobavitelja do potrošnika. Uh, eh, gospod Danta, hvala lepa, gospa predsednica. Gospod komisar, najprej moramo povedati, da moramo biti veseli. Če danes govorimo o krizi, to pomeni, da je naš sistem deloval, kajti imamo sistem varstva potrošnikov z najvišjimi standardi na svetu in zato potrebujemo, eh, zato moramo narediti vse, da se bo potrošnik v tem trenutku tega zavedal. Kajti, treba je vedeti zakaj je prišlo do zamud pri odkrivanju tega problema in moramo se vprašati, kakšni so bili vzroki. Potem pa je pomembno vprašanje tudi, zakaj. mislim, da uh, se sedaj na področju kmetijstva in predelovalne industrije dogaja to, da vsi želijo znižati stroške do največje mere in zato pride do takšnih odstopanj. Gospod komisar, ali razmišljate o strožjih kaznih v primeru takšnih uh, dejanj in moje drugo vprašanje, kako bomo lahko takoj pomagali in uh, tu podarjam. Uh, kako, kako bomo pomagali takoj lahko eh, kmetom, ki so trpeli zaradi tega. Kajti, če ne bodo pomoči dobili eh, takoj, bodo ti kmetje izginili takoj. In eh, zato bi morali ukrepati hitro. Hvala lepa. To je bilo vprašanje govorniku. Eh, gospod Antaj, imate vprašanje, za, eh, boste sprejeli? Prosim. Mikrofon. Vorredna, kurz richten. Lahko postavim vprašanje. Rekl je, da sistem načelno deluje. Zdaj me zanima, ali. On misli, da je sistem odkril to, ali pa so bili potrošniki tisti, ki so odkrili ta škandal. In hotel bi ga tudi vprašati, ali tudi ve, da obstajajo študije, po katerih so prebivalci pripravljeni več plačati, če bodo vedli, da e, imajo zdrave proizvode na voljo, oziroma da vedo, odkje prihaja krma. Najlepša hvala, imate 30 eh, sekund za odgovor. Ja, menim, da je bil to bolj komentar o e, situaciji. To ni bilo vprašanje. Res je, da vemo, da je sistem zatajil, ampak želim povdariti pred evropskimi potrošniki. Strogost našega varstva potrošnikov je precejšna. Ne moremo govoriti, da nismo naredili nič, saj imamo najvišje standarde na svetu. Najlepša hvala, zdaj nadaljujemo z drugimi govorniki. Prvi je De Castro za eno minuto, izvolite. Eh, signor komisar, onorevoli kolegi, ringrazi. Eh, gospa Predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Komisarju Daljo se zahvaljujem za to, ker je nocoj prišel sem in se je pripravljen pogovarjati o tej stvari, ki je tako zelo pomembna za evropske državljane. S tem se bo tudi svet ukvarjal naslednji teden, saj gre za resen incident. Evropa je zelo aktivna na področju varne prehrane, vendar pa je treba narediti še več zato, da se bomo izognili drugim podobnim primerom. Pred nedavnim smo sprejeli poročilo o varnosti kmetijskih proizvodov, prav tako smo sprejeli uredbo o obveščanju potrošnikov o prehrambenih izdelkih. S to uredbo postaja označevanje porekla oziroma izvora prehrambnih eh, izdelkov obvezno. Vendar pa eh, je svet to vprašanje črtal iz eh, svojega dnevnega reda, vendar pa se nam zdi, da je to pomembno. Mi smo na strani potrošnikov in upajmo, da sta eh, tudi komisija in svet na strani potrošnikov. Gospa Polsen, minuto in pol, prosim. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča in najlepša hvala, gospod komisar. Gospe in gospodje, kot je več kolegov že povedalo, se tudi jaz strinjam, da je trenutno veljavna zakonodaja v Evropski uniji učinkovita. Problem ni v zakonodaji, ampak je problem v uporabi te zakonodaje v nadzorih, v inšpekcijskih pregledih. Zato je pomembno, da vemo, da takrat, ko pišemo zakone, ki nimajo predvidenih eh, ki nimajo predvidenih eh, sankcij. Potem takšni zakoni brez sankcij eh, ne bodo učinkoviti. Zelo pomembno je to povdariti. Sama sem bila eh, poročevalka pri eh, za, eh, uredbo ki je govorila o tem. Komisija se mora zavedati, da obstaja lasna loč, eh, ločnica med eh, sorovinami za eh, živilsko krmo in pa za tehnične namene. V svojem predlogu pred desetimi leti sem napisala, da bi vsi proizvodi sumljivega izvora morali biti odstranjeni oziroma prepovedati. Kajti meni se smilijo kmetje, ki vedno znova morajo trpeti zaradi takih eh, kontaminacij. Hvala lepa, gospa predsednica. Želela sem biti ena od podpisnic tega vprašanja. Mislim, da je bistvenega pomena, da eh, zaradi tega incidenta razpravljamo tudi o varnosti prehrane na splošno. Kajti milijoni potrošnikov se sedaj sprašujejo, kako varni pa sploh so, ali smo prepričani, da je, eh, da je hrana, ki jo imajo na svoji mizi, varna. In zato so stalne inšpekcije bistvenega pomena, če se želimo izogniti kontaminaciji prehrambnih proizvodov. In ta incident je sedaj pokazal, kako zelo pomembno je, da je na vseh eh, proizvodih, vključno na, eh, s predelanimi proizvodi, eh, nalepka z označbo izvora proizvoda. In na ta način je varnost jamčena. To pa je mogoče samo, če vsi gospodarski subjekti prevzamejo svoj del odgovornosti. Res je, da zakonodaja predvideva inšpekcijske preglede, Eh, ki naj bi eh, zagotovili, da bo eh, prehrana varna za človeško uživanje, vendar pa je treba te inšpekcije zagotavljati redno. E, italijanski parlament bo sprejel pravila, s katerim bo razširil obvezno označevanje izvora na vse prehrambene izdelke v eh, Eh, eh, Italiji, vključno s proizvodi, kot so recimo homogenizirano mleko. Vsi se bomo trudili, da bomo zagotovili čim večjo raven transparentnosti. Hvala lepa. Nun erhält das Wort Frau Ulfskog für eine Minute, bitte schön. Gospa Ulfskog, ena minuta. Eh, <clears throat> tak so mykje, fru talman. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar pomembno vprašanje je, kako se izogniti novim škandalom in novim eh, nevarnim situacijam v prihodnje. Komisar bo Nemčijo obiskal in dobro bi bilo razpravljati o tej zadevi. Bilo bi škandalozno, če tega ne bi bilo. Moramo narediti več. Sankcije morajo biti stroge, tako da bodo države članice videle, da morajo nekaj narediti. In morajo biti tudi neodvisni organi, ki bodo izvajali inšpekcijske preglede v skladu s pravili. Le na ta način se bo mogoče izogniti kontaminacijam v prihodnje. Sedaj je pritisk na čim nižje eh, cene tisto, kar je tudi bi, eh, bilo eh, vzrok za to eh, kontaminacijo. Hvala lepa. Gospa Parvanova, minuta. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Eh, to, kar se je zgodilo decembra, ne ogroža samo eh, Eh, tisoče potrošnikov, ampak to je odkrilo tudi, kakšne slabosti obstajajo v našem sistemu. Več kot zaskrbljujoče je, da nemški organi in tudi komisija niso mogli zagotoviti, da nobeno teh kontaminiranih proizvodov, kot so jajca, naprimer, ne vstopijo v prehrambno verigo. In, uh, Eh, veliko krat se eh, preglednost smatra kot eh, breme, ampak ko pride do takšnih hudih situacij, o to situaciji, v kateri razpravamo danes, pa mora transparentnost biti predpogoj za varnost hrane. In zato imam za komisijo dve vprašanje. Prvič, ali lahko sedaj potrdijo, da nobeno kontaminirano jajce oziroma proizvod, v katerem bi ta jajca bila, Eh, se nahajajo v prehramni verigi. In drugič, ali nameravajo okrepiti informacijske ukrepe, da bi jamčili optimalno varstvo potrošnikov v prihodnje. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. In sedaj gospa Kistinger za dve minuti. Najlepša hvala. Potrošniki v Evropski uniji so zelo šokirani zaradi škandala z dioksinom v Nemčiji in zato potrebujejo več zagotovil glede prehrambene verige in tega, kar je z njo povezano. To škodi ne le našim kmetovalcem, ampak tudi našim kmetijskim izdelkom na mednarodnih trgih. In komisija mora zagotoviti, da bodo naši kmetijski izdelki v skladu z najvišjimi novimi standardi. To je pa le začetek. Eh, ta škandal z dioksinom v Nemčiji. Moramo ustrezno ukrepati da, za to, da zagotovimo, da se to vrstno eh, početje v prihodnosti prepreči in to na ravni proizvajalcev. Ravno tako bi eh, pozvala k strožjim pravilom na področju transporta bolj prijaznim za okolje, ne smemo se sprijazniti z neustreznimi inšpekcijami, te morajo biti eh, primerne in dovolj stroge v celotni prehrambeni verigi. Ravno smo razpravljali o temi, ki eh, pravzaprav pomeni, da eh, odgovorni so ustrezno ukrepali, moramo jih pri tem podpreti, moramo jih podpreti hitro. Obstaja uh, mnogo ljudi, katerih preživetje je odvisno od uh, ravnanja uh, v primeru tega škandala. Ne smemo pozabiti na cene e, proizvodov, ki so se posledično e, bistveno znižale in situacija je le toliko težja, ker se je v zadnjih tednih e, so povečale cene krme in drugih vhodnih materijalov. Hitro se moramo odzvati in e, ne smemo e, pristajati na nižjo kakovost in varnost. Najlepše hvala, gospod Štajler, eno minuto. Kot smo slišali, je dioksin nevarna eh, rakotvorna kemikalija in ko vstopi v prihrambeno eh, verigo, v krmo, je toliko bolj nevarno. V Šlešvik-Holštajnu so ugotovili, da eh, obstajajo 77 kratniki dovoljene vrednosti eh, v določenih živilih. Vendar, eh, ko se je alarm sprožil, so bili kontaminirani izdelki že po celi Nemčiji in uh, to ni prva Prvi problem z dioksinom, meni smo problemi z mocarelo iz Italije in uh, govejimi izdelki severne ni, uh, Irske. Zakaj ta sistem zgornjega opozarjanja ne funkcionira in kaj bo komisija naredila, da bo spet začel? Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Danelis za eno minuto. Hvala, kirja Proedre, kirja Pitrope. Najlepša hvala. Eh, po enajstih letih eh, po škandalu z dioksinom v Belgiji eh, v prehrambenih izdelkih smo sedaj priča podobnim situaciji v Nemčiji, kjer ne bi bila situacija popolnoma drugačna. Eh, prav gotovo ta sistem spremljanja ni učinkovit in ne vsebuje potrebnih sankcij. Problema se je treba resno re, eh, lotiti z pravo odgovornostjo. Dogaja se pa eh, vse skupaj v času gospodarske krize, ko se zvišujejo proizvodnje cene. To se, to pomeni, da sam mehanizem, če bo dobro deloval, ne bo rešil vseh problemov. Je pa tudi res, da morajo potrošniki v celoti biti obveščeni o vseh obstoječih nevarnosti. Evropska komisija je bila prepričana, da uporablja in izvaja vse potrebne mehanizme za zaščito zdravja ljudi in živali, vendar pa se politika ne sme omejevati na to. Na Hvala. Kot zadnji govornik v razpravi dobi besedo gospod Obermajer za eno minuto. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Za me ne gre za malomarnost, ampak za kriminalno početje. Potrebujemo nekaj ključnih točk. E, obveznost označevanja in to ne samo e, kraja zakola, ampak tudi poreklo mora biti označeno. Kaj ti prihaja do zavajanja potrošnikov? Študije jasno kaže, da bi ljudje bili pripravljeni. Po Eh, dati več denarja, eh, če bi videli, odkud proizvodi dejansko prihajajo. Potrebujemo stroži nadzor, kajti dejansko eh, nimamo nadzornikov, še vedno so podjetja tista, ki so odgovorna za nadzor. Ravno tako pa potrebujemo razlikovanje med maščobami za živila in maščobami za tehnično uporabo kajti uh, vse, kar človek počne živalim, se na koncu koncev vrne k človeku. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Veliko število vas je prosilo za besedo in nažalost ne bo mogoče dati besede vsem, ker imamo čas omejen. Zato bomo omejili razpravo na pet govornikov dva govornika iz ljudske stranke, dva iz eh, stranke socialistov in dva iz, iz skupine ECR, zato da bomo poskrbeli za ravnovesje. Gospod eh, Ferreira je tudi že prej govoril. Šest govornikov eh, več vas ne more spregovoriti. Najprej. Um, najlepša hvala. na irskem pred dvema letoma decembra dva tisoč osem smo imeli problem zanima me kaj je komisija naredila v dveh letih od takrat da bi se izognili tej tekoči krizi imam specifično vprašanje države članice eh, si želijo od dg sanko eh, ustreznih smernic eh, glede krme in pravil prosim dajte jim to kar zahtevate Jaz še tri zadeve naj izpostavim. Zelo jasno moramo opredeliti, kateri so zelo izpostavljeni proizvodni, proizvajalci ter uh, lokacije in imena Eh, visoko rizičnih proizvajalcev in razen tega potrebujemo popolno ločevanje eh, tistih eh, proizvodov, ki prihajajo v krmo in nadalje v prehrambeno verigo. To prav gotovo ni višja matematika. Kontrola je tista, ki jo potrebujemo in kar naprej spremljamo tiste, ki eh, zaobidajo pravila za to, da bi zaslužili več. Oprostite, gospa, vaš čas je potekel. Petas. Najlepša hvala, minuto je mimo, zdaj pa gospa Kadenbach za eno minuto, izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Nisem romantičarka, kar zadeva kmetijstvo, torej ne eh, verjamem vsem lepim besedam o srečnih eh, prašičih in piščancih, ker vsak dan doživljam kaj drugega, ampak mislim, da potrošniki v Evropi imajo pravico do živil ki so varna. In zato velika prošnja in zahteva potrebujemo strožji nadzor in potrebujemo strožje kazni. Uh, Eh, in pa mislim, da je jasno pokazala današnja razprava tudi, da potrebujemo drugačno kmetijsko strukturo v Evropi. Eh, pred nami je danes komisar Gdali, ki je pristojen za zdravje. Eh, mislim pa, da moramo iti tudi v smer kmetijske reforme na podlagi teh škandalov. Poskrbeti moramo za strukturo v agrarni politiki, ki bo upoštevala potrebe kmetov, po drugi strani pa bo zagotavljala tudi varnost potrošnikov. Prosila bi, da se iz tega škandala dejansko kaj naučimo. Najlepša hvala. Gospod Ashworth, izvolite. <laughs> Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kar nekaj takih incidentov je bilo v zadnjih letih. In stelo se mi je, da bi uh, pomembno sledljivosti in zagotavljanja kakovosti nekaj, kar bi moralo biti že povsem jasno, kot tudi strukture, ki naj bi to zagotovile oziroma preprečile to vrstne incidente. To nas vse zelo skrbi. Te incidenti zelo eh, slabo vplivajo na zaupanje potrošnikov v prehrambeno industrijo in po drugi strani vedno so kmetovalci, eh, ki so pravzaprav najbolj nedolžni, tisti, ki utrpijo nesorazmeren učinek glede na eh, prehrambeno predelovalno industrijo. Komisija in nemške oblasti so ustrezno hitro in primerno delovale, ko so se zavedle problema. Vendar kljub temu je tukaj še nekaj zelo bistvenih vprašanj. Vprašanj o obnašanju v nekaterih panogah eh, prehrambene industrije, kjer je treba več povdarka dati eh, prevenciji. Uh, Minuta je mimo. Gospod Ferreira dobi besedo kot naslednji. Izvolite. Najlepše hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Uh, odkritje z dioksinom kontaminiranih proizvodov in to, da so že vključeni v distribucijske verige, je zelo resna stvar. Vprašati se je treba, kdo je odgovoren, priti si moramo popolnoma na čisto in zagotoviti, da natančno poročamo o toj vrstnih incidentih. Očitno se je popolnoma sistem podaril in to je prav gotovo zaradi tega, ker se osredotočamo na trge in dobičke, pa tudi zaradi zelo intenzivnega proizvodnega sistema, ki podpira velike proizvajalce in uh, uničuje družinske farme. Podpirati moramo lokalno proizvodnjo in lokalno potrošnjo, zato da zagotovimo veliko večjo in boljšo sledljivost. To je še en primer, kako zaradi javne varnosti eh, moramo popolnoma spremeniti naš pristop. Bela. Hvala zdaj pa gospod Tarabela. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar. Uh, vidimo, da ima marsikdo dovolj teh kriz, ki se ponavljajo in podobno je bilo tudi v Belgiji leta 1999 in šlo je za veliko krizo kot zdaj. Imamo zelo eh, ostre ukrepe, eh, mislim, da jih ni treba še bolj zaostriti, ampak morajo stvari začeti delovati. Prvi ukrep bi bil, da okrepimo kaznovanje teh zločincev, kajti ne gre za nerodnost, gre dejansko za organizirani kriminal, bel, kriminal belih ovratnikov, ki tukaj služijo. Drugič, bolje bi bilo treba tudi usmerjati nadzor, uh, eh, zato da bi ugotovili, kakšno je tveganje. In kot je rekla gospa Stiller, tretjič, torej Rapex, uh, Rapid Exchange sistem, uh, eh, ki je namenjen temu, da bi vse države članice bile obveščene o potencialnih tveganjih, uh,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 Nemška krvna industrija ima dober sistem samonadzora. Ta sistem samonadzora pa ne deluje, ko gre za kriminalno početje. Kdor nezakonito uh, meša nezakonite snovi v krmo, seveda ni odkrit, ko gre za samo kontrolo, za samo nadzor. In zato uh, dve ključni zahtevi. Prvič, potrebujemo več državnega nadzora in drugič, potrebujemo uh, obveznost prijavljanja rezultatov, preverjanja krme, eh, ki se opravijo v okviru nadzora. Uh, in pa tretjič potrebujemo strože kazni za tisti, ki eh, se lotevajo takega kriminalnega početja, kajti ne gre za nek džentlmenski delikt. Trenutno so v tem škandalu najbolj prizadeti kmetje, ki sploh ne morejo prodajati svojih proizvodov. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu komisije dobi besedo zopet gospod Dali, izvolite. Hafna, um, Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Ko poslušam take komentarje oziroma pripombe, kot sem jih slišal danes in za katere sem pravzaprav hvaležen vsem, ki ste prispevali k razpravi, ne morem enostavno preslišati kritike, ki sem jo slišal. Eh, kritizirate komisijo ne le glede tega, ampak glede vsega, glede, zaradi tega, ker smo preveč spirokratizirani, ker imamo preveč pravil, eh, tudi zaradi vrst pravil, ki jih imamo. Eh, kritizirate nas, ko zahtevamo preveč kontrol, ko zahtevamo to od poslovnega sveta, in kritizirate nas zaradi preveč birokracije. Vendar, ko pride do takih primerov, kot je ta incident z dioksinom, postane vse zelo jasno in nam je popolnoma jasno, zakaj potrebujemo to vrstne kontrole, ki že obstajajo, kako pomembne so in eh, kako resno in dosledno moramo izvajati ta pravila oziroma te kontrole. Sam sem potrošnik, tako kot vsi vi. In dejansko si ne želim znajti v taki situaciji kot uh, vsi drugi evropski potrošniki se počutim ogrožen, če uh, v proizvodih, pri proizvodih ni zagotovil varnosti. In enako se počutim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 se ne more obnesti, če obstajajo kazniva dejanja, če obstajajo storilci, ki namenoma kršijo pravila. Sistem, ki bi bil popoln, ne obstaja in ne more zagotoviti absolutno pravilno delovanje vsega. Zaradi tega je zelo pomembno, da naredimo vse za to, da zagotovimo, da bomo imeli. Eh, čim manj lukenj v zakonodaji, da bomo imeli sistem, eh, ki bo eh, v vsakem primeru ujel storilce kaznjivih dejanj. Že 23 let se ukvarjam z zakonodajo in vedno znova ugotavljam, da je največji problem ne sama določila zakona ali zakonodaje, ampak za gotavljanje izvajanja zakonodaje in varnostna mreža, ki mora obstajati za to, da se preprečijo kazniva dejanja. Ne želimo vsi, da bi se to vrstne situacije ponavljale in zagotoviti moramo vse, da bo sistem tak, da enostavno ne bo omogočal um, tistim, ki namenoma želijo kršiti zakonodajo, da uidejo nekaznovani. Kljub temu pa eh, pri tem moramo točno vedeti, kaj se dogaja, moramo biti seznanjeni s situacijo in eh, pri tem je še posebej pomemben sistem zgodnjega opozarjanja. Ne morem reči, da se ni obnesel. Sistem je deloval, kajti Takoj, ko je prišlo do problema, so o njem vsi zvedeli in pravzaprav je to glavni namen sistema za zgornje opozarjanje. Ravno tako moramo okrepiti obstoječo zakonodajo, pravila, ki že obstajajo. Strinjam se z gospo McGuinness, eh, ko je rekla, da so smernice zelo pomembne, da jih moramo dati tistim, ki jih potrebujemo in zagotoviti, da tisti elementi prehrambene verige eh, so podvrženi potrebnim kontrolam, zato da bi se izognili nadaljnim tveganjem. Ravno tako je jasno, da ne moremo enostavno sprejemati zakonodaje, ki velja samo za proizvajalce, ampak je treba um, vzpostaviti določene kontrole tudi po skrbnih pregledih. Razen tega pa je treba poskrbeti za to, da obstajajo ustrezni nadzorni sistemi. Sodelujemo eh, z pristojnimi oblastmi v Nemčiji in eh, zadovoljen sem, da so naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi položaj obvladale v čim krajšem času. Moramo seveda ugotoviti, kakšna je situacija in res sem zadovoljen z ukrepi, ki so bili sprejeti. Proizvajalci krme, ki so uh, bili napačno informirani uh, zaradi In eh, ti proizvajalci, ki so dobavljali neustrezno krmo, so že sodno preganjani v Nemčiji. Ravno tako naj dodam, da izvoženo blago, kot so naprimer jajca, ki naj bi se naprej vključila v prehrambeno verigo, eh, so bila vključena, ampak pri eh, mešanju z drugimi izdelki, ki niso iz eh, Nemčije uh, smo ugotovili zelo nizko vsebnost dioksina. In uh, naj še podam svojo zadnjo pripombo. Strinjam se, da morajo sankcije biti uh, stroge proti tistim, ki zlorabijo sistem, vendar te ukrepi niso nekaj, kar jih lahko uh, izvedemo nekaj, kar lahko izvaja komisija, ampak so države članice tiste, ki uh, morajo te ukrepe izvesti pri sebi doma. Sa. Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Spoštovani kolegi in kolegice, kot naslednja točka po dnevnem redu, zdaj sledi skupna razprava o zakonodaji na področju.